To je tudi razlog, zakaj potrebujemo regionalno politiko in zakaj potrebujemo ravno v času krize hitre ukrepe za to, da bomo gospodarstvo v vseh regijah Evrope ponovno zagnali. Najlepša hvala za vaš prispevek, gospa Kadenbach. In s tem smo tudi zaključili eh, to točko dnevnega reda. In kakor uh, smo že rekli, ta teden bomo o tem glasovali maja, kakor bomo glasovali tudi v vseh poročilih se pravi prvi teden maja. Sedaj pa si lahko pogledamo naslednjo točko našega dnevnega reda, ki je tudi zadnja točka dnevnega reda in gre za vprašanje za ustni odgovor z razpravo. In ki ima responsabilidad de hablar en nombre de la comisión. Eh, komisija je sedaj zamenjala svojo posadko in nadaljevali bomo z našimi razpravami. Se pravi, pripravljavcu tega vprašanja bom dal na voljo pet minut. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Sam sem torej tisti, ki bom lahko zaključil današnjo razpravo, ura je že pozna. Najprej bi Pavla Dikastra predsednika odbora za kmetijstvo opravičil, danes ni uspel priti, tako kot številni drugi člani parlamenta, ki niso uspeli zapustiti svoje države zato, da bi se odeležili zasedanja v Strasburu. Vprašanje, s katerim se ukvarjamo, je izpostavljeno predvsem zaradi krize, ki jo doživlja kmetijski sektor, celoten kmetijski sektor. Danes vemo, da doživljamo krizo, predvsem pa je prišlo do upada cen in prihodkov, kar vpliva tudi na proizvodnjo žitaric, na živino rejo, pa naj se gre za očerejo ali pršičerejo ali govedorejo, tudi v imenu gospoda Kastra lahko povem, da proizvajalci oliv oziroma gojitelji oliv trpijo škodo. Skratka, celotni kmetijski sektor, vključno s mlečnim sektorjem doživlja krizo. Zato, ker je prišlo do te krize, je naš odbor za kmetijstvo želel nas, nasloviti vprašanje komisiji. Namreč zanima nas, kako bomo v prihodnosti in sploh v bližnji prihodnosti našli pot iz te krize, katere ukrepe bi lahko sprejeli v prihodnih mesecih, zato da bi kmetom pomagali in da bi zagotovili večjo stabilnost trgov? Prvo vprašanje, ki ga imam za komisarja, je sledeče. Doživljamo kmetijsko krizo. Parlament in svet sta sprejela ukrepe v zvezi z mlečnim sektorjem. Izglasovali smo tudi 300 milijonov pomoči za mlečni sektor. Zato me zanima, kaj se dogaja z izvajanjem zakonodajnih aktov, ko jih enkrat sprejmemo. Danes je celotna proizvodnja doživela velik udarec zaradi upada cen, zaradi krize na trgu. Kar nas vodi k naslednjemu vprašanju, na katerega skušamo najti odgovore. Namreč, kaj se dogaja z urejanjem trgov? Kako bi lahko omejili spremenljivost cen. Kadar so cene visoke, se nihče ne pritožuje, sploh ne kmetje. Potrošniki so tisti, ki, jih, ki jih je strah povišanja kmetijskih cen, kajti s tem se omeji njihova kupna moč in to vpliva na evropske potrošnike, kajti ne bodo mogli kupovati proizvodov. Če pa cene stalno padajo, kot je v času krize, so proizvajalci tisti, ki so kaznovani, ki imajo nižji prihodek. Kar je najbolj grozno za evropsko kmetijstvo, pa je to, da kmetje niso več možni ulagati in pripravljati stvari za prihodnost. Če nimajo dovolj sredstev za ulaganje, če so ulaganja nizka, potem je tudi donosnost uložka precej nizka in jo treba dolgo čakati. Zato me zanima dvoje. Najavili ste že, da boste pred koncem leta sprejeli kar nekaj ukrepov za mlečni sektor, to je dobro, ampak lahko poveste kaj več o tem. Drugo vprašanje. Poleg mlečnega sektorja obstajajo tudi drugi sektori, kjer je treba sprejeti posebne ukrepe. Na koncu pa še eno vprašanje, ki vam ga zastavljamo in sicer, kako boste srednjeročno gledano kot komisija vnaprej predvideli te krize in padec cen, ter kako boste to preprečili, katere tržne mehanizme, mehanizme za urejanje trgov boste uporabili za to, da bi preprečili te brutalne skoke in upade cen. Zanima me, kako komisija namerava delati v prihodnosti in kaj trenutno počne. To so ta tri vprašanja. Mlečni sektor, mlečni sklad perspektive glede kmetijske krize in bolj globalno, kako namerava komisija obravnavati ta vprašanja. Predvsem me zanima ta spremenljivost cen in upadanje cen. Hvala lepa, gospod komisar in gospod predsedujoči. Komisarjo. Hvala lepa. Kontestar. Gospod Čoroš. Sedaj je vaša priložnost, da odgovorite na vprašanje gospoda Lafola. Merci, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Dekastru in gospodu Lofolu iz odbora za kmetijstvo v Evropskem parlamentu, ker sta izpostavila te težave. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da se o vseh teh vprašanjih pogovorim z vami na plenarnem zasedanju. Moram priznati, da so kmetje utrpeli velike izgube v letu 2009, da je bil njihov prihodek precej nižji. Tudi v letu 2008 je bil prihodek kmetov precej nizek, tako da smo se znašli v situaciji, v kateri se ne znajdemo pogosto. Tudi evropski trgi so se znašli v precej nezavedljivem položaju. Vse skupaj pa se dogaja v obdobju, ko so se evropski trgi začeli odpirati k svetovnim trgom, poleg tega smo začeli izvajati reformo SKP-ja v zadnjem obdobju. Res je tudi, da krizna situacija ni prizadela samo mlečnega sektorja. Lani smo videli, s kakšnimi težavami se soočajo proizvajalci v tem sektorju. Poleg tega so se v težavah znašli tisti proizvajalci, ki se nahajajo v regijah, kjer je gospodarsko stanje in zaposlovanje v precej slabem stanju. Prav zaradi tega je Evropska komisija lani sprejela kar nekaj ukrepov. Najprej ukrepe za to, da bi uporabili vse mehanizme, da se prepreči padec cen. Več kot 400 milijonov evrov smo namenili za financiranje teh intervencij na trgu. Vendar, kot je rekel že gospod Lafol, prišlo je tudi do vzpostavitve sklada 300 milijonov evrov, katerega namen je da državam članicam omogoči nudenje podpore v najbolj prizadetih sektorjih. Ta odločitev je bila sprejeta lani. Dogovorili smo se, da bomo državam članicam dali možnost, da same opredelijo kriterije, na podlagi katerih bodo potem porazdeljevali sredstva iz tega sklada. Na podlagi teh istih kriterijev se bodo države članice obrnile na tiste proizvajalce, ki jih je kriza najbolj prizadela. Naj pojasnim še to, da so države članice določile te kriterije in da jih komisija ni bila dolžna potrditi. Države članice so imele samo dožnost, da komisijo obvestijo o kriterijih, ki so jih same določile. Kolikor vem, so vse države članice komisijo obvestile o tem, da bodo izvajale sprejete ukrepe. Kriterije so opredelile in na podlagi teh kriterijev porazdelile sredstva in pomoč. Države članice imajo do junija možnost, da porazdelijo sredstva iz tega sklada. Najprej smo imeli torej intervencijo na trgu, to je bila prva faza, ker smo želeli vzpostaviti stabilnost na trgih. Trenutna situacija kaže, da je bila ta intervencija uspešna, zato ker smo zagotovili stabilnost cen. Seveda še vedno prihaja do določene variabilnosti, vendar je to nekaj popolnoma običajnega za trg. Po teh prvih intervencijskih ukrepih smo dodelili še pomoč. Ta pomoč bo kmalo prišla tudi do proizvajalcev. Toliko glede specifičnih ukrepov, ki smo jih sprejeli v tem sektorju. Naj še enkrat ponovim tu tisto, kar sem povedal v odboru za kmetijstvo nedavno. Glede na to specifično situacijo, ki smo ji bili priča lani, sem se kot komisar skušaj, skušal nekaj naučiti iz preteklosti. Ne bom čakal na reformo leta 2013, ko bomo dobili nekaj novih odgovorov na vprašanja. Ne bom čakal na leto 2013 in šele takrat sprejel ukrepe za mlečni sektor. Skupina na visoki ravni trenutno dela. Na tem vprašanju to skupino smo spostavili lani zaradi krize in ta skupina na visoki ravni bo junija predstavila svoje sklepe. Takoj zatem, julija, bom predlagal, da se v svetu organizira razprava na to temo, tudi v komisiji in tudi v odboru za kmetijstvo v vašem parlamentu. Potem pa bomo na tej podlagi jeseni oziroma do konca leta podali predloge za mlečni sektor. Tam je situacija namreč najslabša. Tisti ukrepi nam bodo v prihodnosti omogočili, da vnaprej predvidimo in preprečimo takšne krize. Predlagali bomo tudi rešitve ne samo kratkoročne, temveč tudi srednje in dolgoročne rešitve. Poleg tega pa se bomo do takrat nekaj naučili in te lekcije uporabili tudi pri drugih sektorjih, kjer morajo države posredovati, ne samo pri mlečnem sektorju. Naj vam podam nekaj elementov še v zvezi s tem, kaj komisija namerava. Uporabili bomo seveda vse argumente iz današnje razprave, videli bomo, kaj se dogaja z uporabo mehanizmov v drugih sektorjih. Skušali bomo storiti vse za to, da bi, tako kot v mlečnem sektorju, preprečili podobne krize. Hvala lepa še enkrat za priložnost. Zagotovo bom prisluhnil vsem vprašanjem in pripombam in se na koncu še enkrat odzval. Hvala. Hvala lepa, gospod komisar in dobrodošli na tem nočnem zasedanju Evropskega parlamenta. Sedaj bomo dali besedo poslancem, ki bodo govorili v imenu političnih skupin. Najprej gospod Jar v imenu skupine EPP. Ja, Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani komisar Čilos, kolegice in kolegi. Nova usmeritev tega kmetijstva je pravilna, tudi večja povezljivost s svetovnimi trgi je prava odločitev. Do leta 2007, začetku leta 2008, smo lahko videli konkretne rezultate. Mislim, da je postala evropska kmetijska politika boljša in videli smo tudi, da so tudi kmetje imeli stabilen in vse večji prihodek vendar pa ta nova usmeritev prinaša tudi slabosti, velika nihanja in tudi vse manjši dohodek za kmete. Mislim, da se morajo tako kmetje kot tudi proizvajalci navaditi na cenovna nihanja povsod, ne samo na področju mleka. Zato, da bi to vprašanje razrešili, potrebuje kmetijska politika instrumente, s katerimi bo mogoče hitro, konsekventno in ne birokratsko odreagirati. Zato se zauzemam za to, da bi ukrepe, kot so subvencije za izvoz, ne odpravili, pač pa, da bi jih znižali na ničlo. Menimo, da potrebujemo ukrepe, ki bodo začasni, ne pa, ki bi trajno posegali v trg. Če potrebujemo te instrumente, potem jih moramo tudi dati na voljo. Ampak menim, da potrebujemo ukrepe tudi za samo področje tega poklica, predvsem kar zadeva mm, skupnosti proizvajalcev. Mislim, da bi komisija morala razmisliti o boljših pravnih okvirnih pogojih, ki jih je obljubila, tako da ko bodo ukrepi potrebni, da preprečimo eh, škodo, ki bi lahko nastala, bodi si potrošnikom, bodi si kmetom, bodo ti tudi na voljo. Hvala lepa, gospod Tarabela, v imenu skupine socialistov za dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Vaše zaslišanje je potekalo že kar nekaj časa nazaj. Takrat smo vas imeli priložnost večkrat srečati in se z vami pogovoriti in moram reči, da se tudi sam pridružujem nadušenju tistih, ki vas podpirajo. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o kmetih, ki ne bodo uspeli v tem trenutku vlagati dovolj v razvoj, kaj bo z njihovimi prihodki, ne samo danes, ampak leta 2020-2030. Stefan Lefol in tudi nekateri drugi so danes omenili kar nekaj intervencijskih ukrepov na mlečnem sektorju, kjer ste za eno sotek zmanjšali število kvot. Veste, da se nahajamo v težavnem obdobju, ampak ko smo glasovali za dodelitev sredstev za mlečni sklad smo komaj da izglasovali teh 300 milijonov. Seveda je kar nekaj dobrih akterjev, vendar ne smete pozabiti, da ne delujejo samo proizvajalci in trgovci, temveč še umestni akterji ki skrbijo za distribucijo in ki tudi poberajo precejšno maržo. Upam, da na njih ne boste pozabili v razpravi. Vsi kmetijski sektori so prizadeti zaradi nestabilnosti cen, ne samo mlečni sektor. Če so cene visoke, to ni nujno dobro za kmetijstvo. Ne smete, na pozabi, ne smete pozabiti na to, kajti ko se stvari spremenijo, ti umestni akteri, ki imajo koristi od visokih cen, ko te cene padejo, ne storijo nič za to, da bi se situacija stabilizirala. Mislim, da bi morali res sprejeti nujne ukrepe, ki jih vsi kmetje pričakujejo. Hvala. Najlepša hvala za vaš prispevek. Sedaj pa tri minute in pol skupini zelenih. Gospod Hojsling. Herr Kommissar, Gospod predsedujoči, gospod komisar. Vidimo, da kmeti trenutno niso zadovoljni, pač pa so zelo nezadovoljni in niso prepričani, da bomo leta 2013 poiskali neke rešitve. To jim tudi ne zadošča, mi potrebujemo odgovore sedaj. Mislim, da bi do protestov lahko zelo kmalo prišlo ponovno v Bruslju in takrat bomo dolžni dati odgovore. Na področju mleka je potrebna politična korekcija. Bil sem na konferenci skupine na visoki ravni. Odgovori so se mi zdeli sicer zanimivi, vendar nikakor ne zadoščajo za to, da bi poiskali izhod iz mlečne krize. Če pa hočemo korigirati politiko, potem je potrebno zastaviti nekatera vprašanja. Skrajni čas je, da izstopimo iz te situacije, tako da bomo ob koncu rekli, da je izstop iz kvot potekal tako mehko, kot smo si zamislili, ne pa, da bomo pristali veliko bolj trdo. Mislim, da moramo vključiti tudi države članice, da bomo spostavili ustrezna pravila za trge. Trgi se ne obnesajo vedno. Videli smo, da je prišlo do finančne krize in pravila potrebujemo tudi na področju kmetijskih trgov. Trenutno se nahajamo pred ogromnim procesom koncentracije na področju kmetijstva. In moram reči, da sem zelo zaskrbljen, če preberem, da recimo v Južni Angliji najdemo kmetije za 8000 krav, po drugi strani pa imamo drugod kmetije, ki se zapirajo. To je način razvoja, ki ne vodi k nekemu evropskemu kmetijskemu modelu, pač pa k ameriškemu modelu, namreč, da se ustvarjajo vedno večje strukture, to pa lahko pomeni izgube v Evropi in seveda tudi izgubo delovnih mest. Z kolegom Jarom se strinjava o enem. In sicer, da moramo biti usmerjeni v svetovne trge. Kmetje so pri trgovanju s kmetijskimi izdelki najšipkejši člen. Oni so tisti, ki morajo najbolj trpeti zaradi dampiških cen in tu se strinjamo, da nujno potrebujemo jasnejša pravila o tem, kako bomo lahko kmetijske trge v prihodnje bolje uredili. Sicer pa mislim, da moramo pogledati tudi izven evropskih meja, pogledati si moramo, kako se trgi urejajo drugot Mislim, da ni dovolj, če mi uredimo naše trge. Mislim, da smo v preteklih letih že kar nekaj dosegli. Poglejmo si, in to bi morala narediti tudi skupina na visoki ravni, poglejmo si, kako je to urejeno v drugih državah. Mislim, da lahko jasno rečemo, da je model Kanade za mnoge kmete in tudi potrošnike dober model. To so vse vprašanja, na katera moramo odgovoriti. Tudi kar zadeva korekcije politike, potrebujemo politiko za regionalne trge. Nikakor se ne smemo osredotočiti samo na pet odstotkov izdelkov, ki se tržijo na svetovnih trgih. In naj se dotaknem še subvencij za izvoz, intervencijskih cen. To so stvari, ki so samo za izjemne razmere. To ne sme preiti v navado. Hvala lepa. Eh, con la intervención del señor Nicholson. Se pravi, tako smo zaključili ta krok uh, eh, vaših prispevkov, sedaj pa ima na voljo James Nicholson, dve minuti. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi, da najprej pozdravim priložnost, da imamo to razpravo, ki je seveda v pravem času. Zlasti, če upoštevamo krizo v mlečnem sektorju, s katero smo seveda uh, bili priča temu, da so kmetje uh, ogromno utrpeli če smo nihanju eh, cen in sicer vsako leto, tudi vsak mesec. In mi tega ne moremo nadzorovati, se pravi, ne moremo nadzorovati globalne uh, gospodarske krize in cene nafta. Zaradi um, eh, paca cen leta 2009 pa so kmetje seveda utrpeli. Evropska unija pa se ni ustrezno odzvala in zato so kmetje še bolj trpeli. Res je, da smo sprejeli posamezne ukrepe, s kateri smo olajšali trpljenje kmetov. Tako smo recimo naredili nekaj na področju izvoza in uvoza. Moje mnenje pa je naslednje. Treba je sprejeti dvostranski pristop tako bomo seveda lahko zmanjšali učinke manjših eh, cen, s katerimi se soočajo kmetje. Najprej se morajo dogovoriti o eh, najmanjši varnostni mreži za vse sektorje, ki so izpostavljeni spremenljivosti cen. Potem moramo tudi zagotoviti naslednje. In sicer vedno se moramo hitro odzvati na katerokoli krizo, s katero se soočamo. Res je, da sedaj potekajo številne razprave v Evropskem parlamentu, tudi drugje se pravi, da kmetje dobijo reden vir prihodkov. Te razprave so zanimive tako za kmete, kakor za potrošnike in za reformo skupne kmetijske politike bomo lahko naslovili nekatere izzive. Seveda, pri tem ne smemo pozabiti na konkurenčnost eh, naše kmetijske politike, vendar pa moramo z reformo skupne kmetijske politike se odzvati na številne izzive, ki tarajo sedaj uh, kmetijski sektor. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vaš prispevek. S tem smo končali še ta krok uh, eh, vaših prispevkov. Sedaj po, si pogledajmo posamezne govornike, gospod Papastamkos. Dve minuti imate voljo. Hvala lepa. Gospod komisar, spoštovani kolegi. Dejstvo je, da na kmetijskih trgih vlada velika nestabilnost, padec cen nekaterih osnovnih izdelkov. Potem pa vidimo, da je tudi prišlo do zviševanja cen za potrošnike. Po drugi strani pa se zmanjšuje dohodek kmetovalcev. Po mojem mnenju je skupna kmetijska politika nekaj, kar nam mora dati misliti. kmetijstvo ne more več temeljiti samo na tržnih pravilih. Slišali smo pozive po neki evropski podpori. Vidim, mm, da po eni strani nekateri kolegi govorijo o tržni usmerjenosti, po drugi strani pa vidimo tudi, da so nekatere države zelo mm, usmerjene navznoter, zelo patriotsko usmerjene. In na ta način ne bomo dobili te varnostne mreže, o kateri je govoril gospod Nikolson. Potrebujemo še dodatne ukrepe, potrebujemo bolj prožne in učinkovite ukrepe, ki bodo zagotovili večjo stabilnost trgov v času krize. Potem pa moramo za skupno kmetijsko politiko predvideti tudi finančni mehanizem za primer krize. Lahko bi temu rekli sklad za upravljanje v času krize in to seveda prinaša tudi jamstvo čim večje transparentnosti v okviru prehranske verige. Ne smemo se sklicevati samo instrumente, na instrumente v času po letu 2013. Dejstvo je, da je situacija krizna, ne samo tu, pač pa tudi v drugih regijah. Gracias, kolega. Dos minutos. Najlepša hvala, gospod Abajče. Dve minuti naslednjem govorniku. Muchas gracias, <clears throat> domnul Čološ. Az eddigi vita is megmutatta, hogy. Hvala lepa. Razprava do sedaj je pokazala, da je pred nami zelo zapletena tematika. Gospod eh, Tarabella, gospod Nicholson in drugi so govorili o tem, da gre za tematiko, ki se nanaša na celotno prehransko verigo. O tem govori poročilo Bove. Potem pa je tukaj še eno nerešeno vprašanje, kako je mogoče med eh, proizvajalci, predelovalci in distributeri zagotoviti enakovredno razdelitev prihodka. Gospod komisar, strinjam se s tem, da potrebujemo rešitev za srednji in dolgi rok. Teoretično imamo štiri možnosti. Ena je možnost, ki jo omenil gospod Jar in sicer pogledati moramo z neoliberalnega vidika in sicer, da bi odpravili sistem intervencij. Mislim, da je treba temeljito razmisliti o sistemu intervencij. Ali ga lahko enostavno zavržemo, ali pa ta sistem zagotavlja delovanje trga. Potem drugi je predlog francoske vlade na podlagi ameriške politike. Gre za anticiklični model. Sprašujem se, ali je to mogoče uresničiti tudi v Evropi. Celoten trg tako zelo niha, da je treba razmisliti o vseh možnostih. Tretja možnost pa je možnost borze. Pri nas smo imeli v Italiji konferenco online in razmisliti je treba, v kolikšni meri se da uporabiti nek borzni sistem. Komisarju želim povedati, da ponekod borzni sistemi še ne delujejo zelo dobro. Francosko predsedstvo je govorilo o tem, da bi lahko vzpostavili evropski sistem za spremljanje cen. Lahko bi uporabili tudi reformni sistem za področje sadjarstva in zelenjave, tako da bi lahko v primeru krize posegli z ustreznimi sredstvi. Na področju žitaric bi to žal pomenilo ogromna sredstva, tako da bi bilo zelo težko. Hoče pa povedati, da je treba pravčiti vse možnosti, ker Evropa trenutno ne zna urediti svojih trgov. Hvala. Ali imamo med nami gospoda Vojčičovskega? Mislim, da temu ni tako. Sedaj ima na voljo Mišel Gantin. Merci, gospod predsednik. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Gospod komisar, kot veste, je kmetijstvo gospodarski sektor s svojimi posebnimi lastnostmi. Javne intervencije so včasih nujne, celo zaželjene in so v interesu proizvajalcev, potrošnikov in državljanov. Javne intervencije v gospodarskih sektorjih je moč upravičiti tako v Evropski uniji, kot tudi v drugih državah po svetu zaradi treh raz, razlogov. Zaradi specifičnih značilnosti tega sektorja, zaradi cen, poleg tega zato, ker na tem sektorju lahko najdemo kar nekaj novih delovnih mest in zato, ker kmetijstvo zagotavlja delo tudi tistim na podeželjem. Ali se res lahko zadovoljimo s trenutnim gospodarskim stanjem na podeželjih pri kmetih? v nekaterih francoskih departmajih so mi posredovali številke. 250 tisoč kmetij obstaja in 800 jih je za dolženih za več kot 80 odstotkov, samo 20 odstotkov jih normalno dela. Mislim, da bi morali eh, evropski kmetijski sektor dokapitalizirati. Manj pomoči, manj intervencij, večja podpora proizvodom. To je eksplozivna mešanica, vendar trenutna kriza samo še poslabša situacijo. Vprašati pa se moramo tudi o odločitvah, ki jih je sprejela komisija. Nekateri izmed vaših kolegov so sprejemali odločitve, gospod komisar. Predvsem, ko gre za trgovinske sporazume, so bile sprejete odločitve na področju žitaric, govedine, sadje in zelenjave. S Perujem in s Kolumbijo imamo sklenjene kar nek sklenjenih kar nekaj sporazumov in ti sporazumi bodo škodili proizvajalcem v najbolj odročnih regijah Evropske unije. Hvala. In če gospod Silvestris, dve minute imate na voljo. Gospod komisar, prihajam z juga Italije. Giuni fonda. Moja regija, naše regije, proizvajajo sredozemske izdelke, sadje, olje. Prej je bilo govora o mleku in podobnem. Mislim pa, da ne smemo pozabiti tudi na sredozemske kulture. Na našem območju, v naših regijah smo priča pojavu in sicer opuščeno kmetij. Tu govorimo o boju proti podnebnim spremembam, o dezertifikaciji, vendar pa dezertifikacija pomeni tudi to, kar se pri nas dogaja, ko raste trava tam, kjer so bila polja, ko vidimo, da se zemlja ne orje. Leta 1995 so plačevali po 170 lir 30 evrov za 100 kg. Sedaj pa smo videli, da je menilo 13-14 let, cena je padla na eno tretjino. In vidimo 2 evra na liter. To so cene, ki ne omogočajo niti pokritja stroškov. In podjetja so zadolžena zato, ker proizvajajo pod lastnimi stroški. Vidimo tudi, da se olje na veliko kupuje po 2 evra. V maloprodaji pa vidimo, da se prodaja po 2 evra za liter. Mislim, da moramo prenoviti mm, dokumente oziroma direktivo iz leta 1991. Prenoviti moramo dokumente v prid proizvajalcem in tudi potrošnikom. Ne smemo nacionalizirati pomoči, ne smemo ukiniti državnih pomoči. Brez teh sredstev naša kultura, sredozemska italijanska kultura, lahko zapade v krizo, gospod komisar. Če zaključim, kdo ima danes nivo, jo ima ne zato, ker jo je dobil na loteriji, ampak zato, ker mu je zapustil oče, ded. Tam so se potili in las, z lastnim trudom dosegli to, kar so danes. Pa kmetovalci tvegajo, da bojo svojim otrokom zapustili samo dolgove. Hvala lepa. Esta vez nos van a, nos van a cazar muy... Najlepša hvala, gospod Silvestris. Sedaj smo v poslopu Catchy, aj imamo svoj enega govornika, potem lahko zaspimo. Eno minuto imate na voljo. Mark. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Seveda, naš namen je, da stabiliziramo trge in to je seveda eden izmed ciljev skupne kmetijske politike. Potrebujemo tržne ukrepe in tudi varnostne mreže za kmete in tudi za vse deležnike v prehrambeni verigi. Po letu 2013 se bomo seveda soočili z novimi izzivi, kajti uh, odstranili bomo mlečne kvote in tudi uh, druge ukrepe. Komisija je že povdarila, da bo sprejela ukrepe pred letom 2013 sedaj pa moramo preučiti naslednje. Se pravi, kako lahko uporabimo nove tržne ukrepe, ki so nam na voljo. In kako lahko uh, pomagamo odgovornim organizacijam, zagotovimo večjo preglednost na trgih. Najlepša hvala. Kolega. Najlepša hvala za vaš prispevek. Bi se še do drugega javil k besedi? Ali bi se vi radi javili k besedi? Ali uh, hočete sodelovati v Catch the Eye? Se pravi, zakaj imate modri karton? Aha, torej, uh, na voljo imate eno minuto, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Naj povem, da imamo analizo glede stanja v Nemčiji in sicer so preverili 19 tisoč različnih podjetij. Rezultata so reprezentativna zaradi porazdeljenosti. In sicer so izračunali to reprezentativnost za leto 2010. Ugotovili so, da se je stanje v obdobju 2007-2009 poslabšalo. Več kot 18 tisoč kmetij je izgubilo svoj prihodek za 24 odstotkov. Kar zadeva mlečne kmetije, so te izgubile največ v obdobju 2008-2009. Vidimo tudi, da so nekatere kmetije izgubile 45 odstotkov svojega prihodka ali 18 odstotkov. Zmanjkalo vam je časa. Sedaj pa dajmo še besedo komisarju Čološu. Favor, On bo odgovoril v imenu komisije vsem govornikom. Izvolite. No, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Razprava, ki je ravno kar potekala, kaže na to, kako Veliko se moramo naučiti iz te mlečne krize. Vsi so omenjali mehanizme, urejanje trgov, tudi v okviru skupne kmetijske politike po letu 2014. Sam res verjamem, da skupna kmetijska politika, ki upošteva raznolikost evropskih kmetov, mora biti zmožna pri doseganju skupnih evropskih ciljev predlagati rešitve, s katerimi bomo lahko omogočili SKP-ju, da odigra svojo vlogo, ki je opredeljena v Lizbonski pogodbi. To pa je, da se zagotovi stabilnost proizvodnje in stabilnost trgov. Prihodni instrumenti iz okvira SKP-ja nam morajo omogočiti, da dosežemo tudi te cilje. Obstajajo seveda tudi drugi cilji, vendar so to bistveni cilji, ki jih moramo imeti v mislih kar zadeva same ukrepe za regulacijo trgov. S temi ukrepi bomo lahko posredovali, kadar bodo cene preveč nestabilne. Komisija bo v okviru SKP-ja po letu 2014 tudi predlagala nove instrumente in ukrepe. Lahko vam zagotovim, da bom delal na tem. Prepričan sem in zavedam se, da moramo ohraniti neposredno pomoč, pri tem upoštevati kriterije za porazdelitev in uporabiti tudi mehanizme za regulacijo trgov. Trgi morajo delovati prosto, če so to sposobni. Vendar, kot so rekli nekateri kolegi, kmetijski sektor ima svoje posebne značilnosti, zaradi katerih bi morali dopustiti tudi javno pomoč. Vendar samo v primeru, da bo trg zaradi te pomoči bolje deloval. Po letu 2013 bo skupna kmetijska politika nekoliko drugačna. Mlečni sektor in tudi drugi sektori, sektor sadnja zelenjave, poznajo precejšnje težave. Tudi na področju sadnja zelenjave pogosto prihaja do nestabilnosti cen. V sektorju sadnje zelenjave smo pred nekaj leti izpeljali reforme, iz teh reform smo se nekaj naučili in mislim, da bomo prav zaradi tega lahko organizacijam proizvajalcev bolje predstavili svoje argumente in te iste lekcije uporabili tudi v drugih sektorjih. Ko govorimo o javni pomoči, o državni pomoči, bi morali omogočiti tudi proizvajalcem, da se bolje pogajajo o pogodbah, o cenah in s tem zagotovijo stabilnost proizvodnje in stabilnost trga, tudi v okviru zasebnih pogodb poleg javne pomoči in državne pomoči lahko uporabimo številne druge ukrepe. Predvsem pa bi morala državna pomoč biti uporabljena, ko se kmetje znajdejo v težavah, ko se znajde v težavah celoten kmetijski sektor. Mislim, da se glede tega strinjamo. Če želimo vse to doseči, potem moramo ponuditi pomoč sur euh, euh, les questions liées à, à, à la chaîne. Potem prehranska veriga. Še enkrat, pomembno je, da se pogajamo o tem, kako bo bolje enakomerno porazdeljena dodana vrednost. Komisija bo objavila sporočilo na to temo v svetu in v parlamentu govorite o tem. Mislim, da bi lahko skupaj predstavili dobre predloge, s katerimi bomo spostavili mehanizme, ki bodo proizvajalcem omogočili, da se bolje pogajajo o svojih maržah. Mislim, da sem s tem odgovoril na večino vprašanj. Mislim, da sem se dotaknil vseh problemov, ki ste jih izpostavili. Še enkrat najlepša hvala, da ste mi dali možnost danes, da povem svoje mnenje. Razprava se je šele začela. Preden bom podal uradne predloge, bom organiziral tudi javno razpravo, da se bomo bolje pogovorili o tem, kakšne ukrepe pripraviti za SKP po letu 2013. Vem, da bodo razprave potekale tudi v parlamentu in pripričan sem, da bomo do jeseni, ko bo komisija objavila sporočilo o prihodnosti skupne kmetijske politike, uspeli podati nove predloge, ki bodo vzbudili več zaupanja v kmete. Kmete potrebujemo ne samo zaradi tega, ker dajo proizvode na trg, temveč tudi zato, ker skrbijo za podeželje. Hvala. Eh, Najlepša hvala. S tem smo tudi zaključili vse točke našega dnevnega reda. Naslednje zasedanje bo jutri.